Plumb me mi je posredovala svoje imenovanje kot članice romunske vlade v skladu za prvim odstavkom sedmega členo, člena glede volitev poslancev v Evropski parlament in v skladu za prvim četrtim odstavkom četrtega člena je od 7. maja 2012 njeno mesto prosto v Evropskem parlamentu. Gospodirovanje Plumb ob tej priložnosti iskreno čestitam. mogoče lahko kolega Svobode. Naše čestitke posreduje gospe Plomp. Odbor za pravne zadeve je v skladu z tretjim členom.